komisije v zvezi s financiranjem dveh novih skrbniških skladov Evropske unije za Sirijo in Afriko ter uh, tudi za prispevke držav članic v ta sklada. V imenu sveta še enkrat gospod eh, minister, gospod Šmit, izvolite. Izvolite, gospod minister, beseda je vaša. Se bom? Lahko nadaljujem? Prav. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanke in poslanci, nima smisla, da vas ponovno spomnim na resnost krize, s katero se še vedno soočamo. Popolnoma normalno je, da se pogovarjamo o težavah, o virah, problemih, pa tudi o o rešitvah tukaj v parlamentu. Ta kriza še ni končana. Tvega eh, nje obstaja, da se ne bo končala tako hitro, kot bi si to želeli. Imamo na deset tisoče oziroma sto tisoče beguncev, katerih življenje lahko postane še slabše. Evropa, Evropska unija in države članice niso ostale eh, neaktivne križem rok soočene s to kompleksno situacijo. Preprostih, hitrih rešitev preprosto ni. Pripravljenih je bilo več predlogov, ki jih sedaj izvajamo, morda prepočasi, to priznam. Ampak dodatni ukrepi na vseh ravneh so nujni. Predsedniki vlad in držav so tekom eh, zasedanja 23. Eh, septembra sprejeli več zavez, zato da bi se lahko odzvali na ta ogromen izziv, s katerim se sooča Evropa. Najprej moramo podpreti begunce, ki so potrebni pomoči. Pomagati moramo eh, tistim, ki so blizu svojih držav izvora taboriščih. In eh, pogoj za življenje v teh taboriščih so včasih zelo slabi, če ne, če ne celo katastrofalni. Izobraževanja za otroke pogosto sploh ni. In eh, otroci so prva žrtev teh krize, teh konfliktov. Prehrambene razmere v teh taboriščih so včasih zelo zaostrene. Posledica je seveda ta, da se begunci odpravljajo na pot v smeri Evrope. Nimajo druge rešitve. Pomembno je, da spoštujemo naše zaveze, da jih izvajamo. Povečati eh, je treba prispevke za različne humanitarne eh, organe in eh, Finančni instrumenti za to področje so del te razprave. Imamo tudi dva nova skrbniška sklada, v katerih razprava teče danes. Predsedniki vlad in držav so se zavezali k povečanju za eno milijardo evrov podpore eh, Evropske unije mednarodnim organizacijam in eh, nevladnim organizacijam, ki skrbijo za podporo beguncem. Gre tudi za mednarodni eh, prehrambeni program, eh, gre za UNHCR in za druge organe. Del teh sredstev prihaja iz eh, proračuna Evropske unije, druga sredstva pa iz eh, proračuna držav članic. Prvo zavezo smo torej izpolnili in to že od meseca oktobra naprej so nam začele države članice sporočati, koliko sredstev bodo ponudile prispevki gredo onkraj ene milijarde eh, evrov in pripravljamo že nove finančne ukrepe, zato da bi eh, ta angažma prevedli v dejanske projekte. Gospa komisarka pa bo povedala kaj več o tem. Glede novih eh, skladov, teh novih skrbniških skladov, posebnih skladov, pa takole. To je pomembno orodje, s katerim lahko združimo različna finančna sredstva, ki prihajajo iz različnih finančnih virov iz proračuna Evropske unije, iz držav članic, pa tudi eh, z naslova tretjih držav. Imamo različne proračunske postavke za prehrambeno pomoč, za humanitarno pomoč. Kriza v Siriji zahteva eh, podobno rešitev, kot eh, se mi je obelodanil sedaj. V tej razpravi moramo izpostaviti stabilizacijo situacije. Kot sem dejal, so razmere izjemno zaostrene. V tej fazi še nismo popolnoma zapolnili tega sklada in uh, narediti moramo več. Povečati moramo naše skupne prispevke in uh, zagotoviti večje financiranje projektov, ki tečejo, ki so trenutno financirani zgolj uh, v od, deležu 20 odstotkov po podatkih OZN. Države članice bodo prispevali še več denarja. Evropska unija se je že uh, zavezala k prispevku 4,2 milijarde uh, evrov od začetka te krize. Tako Eh, predstavniki komisije, kot tudi sveta, smo ponovno spomnili države članice, eh, da je na nas, da pomagamo. V Afriki moramo spostaviti trajnostne eh, razmere za to, da ljudem ne bo treba iskati prihodnosti drugot, onkraj lastnih meja. Te države v Afriki potrebujejo te ljudi. Denar, ki ga ljudje plačujejo kriminalnim združbam, zato da bi eh, prišli v Evropo, bi morali raje investirati v gospodarstva v državah izvora. Ampak naliti si moramo eh, čistega vina, to se ne bo zgodilo kar čez noč. Dejstvo je, da potrebujemo nov pristop na področju razvoja. Zagotoviti moramo eh, ustrezne, ustrezna delovna mesta, zagotoviti moramo ustrezne eh, naložbe v državah, ki jih že podpiramo. Poskrbeti moramo za usposabljanje eh, mladih ki pogosto nimajo ustreznih možnosti. Usredotočiti se moramo tudi na tiste tradicionalne sektorje, ki so eh, predmet konkurence, tudi evropske na področju kmetijstva, ribištva in tako naprej. Na nas je, naša naloga in naša uh, Eh, odgovornost je, da podpiramo trajnostni razvoj v teh krajih. V tem trenutku na Malti poteka uh, srečanje na vrhu v Lavaleti. Vsi skupaj, vsi deležniki skupaj poskušajo sprijeti uh, eh, pomembne odločitve v zvezi z vprašanjem migracije. Kot sem dejal, takoj ko govorimo o migracijah, govorimo tudi o razvoju. Imamo tudi nujni sklad za eh, stabilnost in za boj proti vzrokom eh, neregularne eh, migracije iz Afrike. Gre tudi za politična vprašanja, vprašanja nespoštovanja človekovih pravic, vprašanja pritiskov, ki so zelo konkretni ko si pogledamo različne države, iz katerih prihajajo uh, priseljenci, uh, ti pogosto prihajajo iz držav, kjer se človekove pravice ne spoštujejo. Ravno nasprotno. Prispevek eh, Evropske unije v ta sklad je razdeljen na dva dela. Imamo uh, sklad za razvoj in eh, proračun unije. Zato smo morali doreči eh, organizacijo teh sredstev. Pokriti moramo tako sredstva, ki so potrebna eh, na srednji rok, kot tudi na dolgi rok. Dejstvo je, da potrebujemo dolgoročne rešitve, če želimo rešiti uh, ta vprašanja komisija je povedala, da imamo sklad v višini 1,8 milijarde evrov do leta 2020. Poleg tega, poleg teh prispevkov, ki izhajajo iz razvojnega sklada, ki je medvladne narave, še vedno, poleg 1,8 milijarde evrov, bo približno 20 držav članic uh, prispevalo še več sredstev iz nacionalnih eh, proračunov. Tudi Švica in eh, Norveška bosta prispevali k eh, tem sredstvom. Imamo tudi bilateralne programe pomoči držav članic, ki se bodo še naprej izvajali. Vse to je del odgovora, ne moremo pa seveda zamenjati tega uh, zgolj Eh, sredstvi, ki jih eh, omenjamo sedaj, če si želimo trajnostne rešitve. Sprejeti moramo dodatne zaveze skupaj z našimi partnerji. Upravičujem se, danes pač nimam uh, priložnosti, da bi vam podal bolj natančne številke glede bilateralnih prispevkov držav članic v ta uh, sklad. Ti prispevki so odvisni od rezultatov uh, pogajen v Lavaleti toliko. V tem moja država, Luksemburg, bo prispevala v višini 3,1 milijona evrov v eh, skrbniški sklad. Prispevamo tudi v višini 1,03 eh, odstotka našega BDP, ko gre za eh, razvojno pomoč. Vsi smo se zavezali k pomoči. Na to je treba spomniti. Zavezali smo se k pomoči v višini eh, nič celih sedem odstotka. Vsi morda ne dosegajo takšnega deleža. Ampak razmere so pač takšne, da so nekatere države eh, zmanjšale razvojno pomoč. Nočem nikogar kritizirati, ampak vseeno sem želel povedati, da smo celo v moji državi imeli ljudi, ki so uh, spodbujali k vrčevanju pri razvoju, čež da s tem nihče ne bo izgubil. Z vidika proračunske discipline, omejenih sredstev, eh, moramo povedati, da eh, vse to predstavlja stroške, različne stroške. Migracije in razvoj. To so pravzaprav vprašanja, ki predstavljajo dve plati iste kolajne. Zavedati se moramo, da so nekatere države premalo razvite, da prihaja do izključevanja v državah v razvoju, da je v teh državah veliko revščine in državljani iz teh držav bodo seveda skušali te države zapustiti, pri čemer bodo tvegali celo svoja življenja. Tudi predsednik komisije je to jasno povedal. Zidovi in žičnate ograje tem posameznikom ne bodo preprečili vstopa v Evropo. Tisto, kar je danes postavljeno na kocko, je seveda naložba v solidarnost tudi sosedi v Afriki. Je pa to tudi naložba v našo lastno varnost. To je bistvenega pomena in to je po mojem mnenju tisto, kar bi morali danes izpolniti kot cilj. S tem pa bomo tudi poslali jasno sporočilo na tem srečanju v Lavaleti. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa besedo dobi Evropska komisija. Gospa podpredsednica Evropske komisije, Kristalina Georgieva, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naš svet je postal tako bogat, da letno proizvedemo oziroma zaslužimo 76 trilijonov evrov. Ogromno pa je v tem svetu tudi ljudi, ki potrebujejo pomoč za preživetje. 120 milijonov ljudi v današnjem svetu potrebuje pomoč za samo preživetje in število teh ljudi se povečuje. Če bi ti državljani predstavljali eno samo državo, bi bila ta država enajsta največja na svetu, med Japonsko in Turčijo bi bili. Polovica teh državljanov je brezdomcev, so razseljeni zaradi konfliktov, zaradi naravnih katastrof. Med temi razseljenimi je največji delež posameznikov, ki živijo v našem sosedstvu, na severu Afrike, v Afriki, na Bližnem vzhodu. Jasno je, da bomo v Evropi postavljeni pred preizkus. Ne zgolj z vidika tega, ali bomo znali pomagati milijonu ljudi, ki so prišli na naše obale, ali bomo pomagali tudi preostalim 95 milijonom. Moralna dolžnost je, da jim pomagamo. Je pa seveda to tudi v našem interesu. Če želimo, da bi bile razmere bolj obvladljive, da bomo lahko tudi mi dobri državljani in ljudem pomagali. Če želimo to doseči, moramo absolutno svojo podporo in pozornost usmeriti v Libanon, Jordanijo, Turčijo, vse tiste države, kjer ljudje pomoč potrebujejo. Tudi države v afriškem rogu potrebujejo našo pomoč, države v Sahelu prav tako. Zato smo v komisiji sprejeli odločitev, da bomo poleg običajne razvojne in humanitarne pomoči in dela svoj čas posvetili tudi novemu instrumentu, novemu skladu, skrbniškemu skladu, ki bo uspel združiti večje vsote sredstev, ki bi jih sicer porabljali v preveč razpršenih in neučinkovitih programih. S tem bomo lahko tudi hitreje sprejemali odločitve, financirali dejavnosti, bili dovolj fleksibilni in se prilagajali spreminjajočim se zahtevam. S tem bomo tudi imeli priložnost, da opravimo delo bolj ciljno usmerjeno, s čimer se bodo zmanjšali tudi upravni stroški. Nedavno smo sprejeli odločitev, da bomo oblikovali dva skrbniška sklada. En skrbniški sklad, kot smo slišali, je že na mizi, na vrhu v Valeti. Gre za nujni skrbniški sklad za Afriko. Naj začnem kar s tem skladom. Visoka predstavnica podpredsednica Mogherinijeva in komisar Mimica sta se že pogovarjala z odboroma AFET in DEVE in sicer meseca septembra. 9. septembra je predsednik Juncker predstavil predovanje teh dveh skrbniških skladov. Naš cilj je, da ljudem pomagamo. Odpraviti moramo ključne vzroke za nestabilnost in nezakonitost te migracije. Razseljenim ljudem v Afriki moramo ponuditi pomoč. Veliko veselje mi je, da lahko povem, da smo med 9. septembrom in 20. oktobrom dosegli precejšen napredek. In sicer v tolikšni meri, da smo v komisiji sprejeli tudi pomembno odločitev, pripravili smo osnutek sporazuma za oblikovanje tega sklada. Sklad se osredotoča na nudene gospodarskih priložnosti podpira tudi odpornost skupnosti, vzpostavlja večjo raven varnosti, ponuja razvojne možnosti. Istočasno pa nam omogoča, da bolje upravljamo z migracijami na celotni afriški celini, predvsem v Sahelu, v afriškem rogu in tako naprej. Skratka, s tem skladom razrešujemo ključne vzroke, zakaj prihaja do migracij, sočasno pa pomagamo tudi ljudem, ki potrebujejo pomoč. Sklad je fleksibilen, omogoča nam, da ne mudoma in konkretno ukrepamo. Je pa to tudi dober okvir za zagotavljanje večje preglednosti in prepoznavnosti Evropske unije, da bodo ljudje vedeli, kaj počnemo. Med ciljnimi ukrepi lahko izpostavim naprimer oblikovanje delovnih mest za mlade in ženske še posebej vzpostavljamo povezave med razvojem in varnostjo. Podpiramo tudi konkretne ukrepe na področju upravljanja z migranti in begunci. Veselimo se že rezultatov tega vrha v Valeti. Upam, da bomo dobili dodatna sredstva. Kot smo slišali strani ministra Šmita, V skrbniškem skladu je trenutno na voljo 1,8 milijarde evrov, še dodatnih 70 milijonov so obljubile države članice. Sama si želim, da bi tudi na tem vrhu v Valeti zagotovili dodatna sredstva. Naj povem še to, da bomo 200 milijonov v okviru tega sklada namenili za Alžirijo, Tunizijo, Maroko, Libijo in Egipt. Verjetno mi ni treba pojasnjevati, zakaj so te države zelo pomembno ciljno območje za nudenje tovrstne pomoči. Drugi skrbniški sklad, ki smo ga oblikovali, pa je regionalni skrbniški sklad za Sirijo. Decembra 2014 smo ga oblikovali. Naš cilj je, da zagotovimo bolj koherentno, bolj celovito pomoč na regionalni ravni odzivamo se na sirsko krizo, pomagamo sircem, ki so trenutno v sosednjih državah Sirije. Ta sklad poporabljamo tudi zato, da pomagamo sircem v Siriji. Želimo pomagati tudi sircem, ki so se že podali na pot v Evropo. Ti se nahajajo sedaj v nekaterih državah, ki so v sosedstvu Evropske unije, predvsem so v državah na Balkanu. Madat sklad se imenuje, madat pomeni upanje in ta sklad nam bo pomagal, da sirskim beguncem pošljemo sporočilo, da svet na njih ni pozabil, da upanje obstaja. Številni sirci potujajo v Evropo, zato ker so izgubili upanje zase in za svoje otroke. Med cilji tega sklada najdemo tudi podporo za izobraževanje sirskih otrok. To je bila ena od največjih tragedij te petletne vojne. Ta država je nekoč bila zelo visoko na področju izobraževanja, ko smo otroke spraševali v Siriji, kaj želijo biti, so rekli zdravnik, inženir, učitelj. 97 odstotno pismenost so imeli v Siriji, tretjina otrok pa je danes izven šolskega oziroma izobraževalnega procesa. Tem otrokom je treba ponuditi izobraževanje, kot si ga zaslužijo. S tem bomo tudi družinam pomagali, da ostanejo v državi, da ne potujejo iz te države. Zelo, da bo prispevalo k temu skladu, to je še dodatnih 32 milijonov evrov. Resnično si želimo, da bodo države članice podale dodatne zaveze, morda tudi kakšne tretje države. Rada bi se zahvalila tistim državam članicam, ki so že dale svoje prispevke, hvala tudi tistim, ki ste neposredno darovali UNICEF, UNHCR-ju, World Food Program. Nahajamo se v res kritičnem trenutku. Evropejci se moramo postaviti zase in svetu sporočiti, da je Evropa sila za dobro. Hvala lepa. Thank you very much indeed, eh, madam. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Prvi govornik v imenu skupine ELS, gospod Rajmar Böge. Minuta in pol je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod minister. Vaše zaveze sem vzel na znanje. Sem pa tudi razočaran. Prisluhnil sem vas, gospod minister, ampak kdor meni, da bodo bodeče žice rešile težave, obravnava samo en vidik težav. Ne morete pa danes reči, kdo, kdaj in koliko bo prispevanega v ta sklada. Ne smemo se razumeti na robe. Vsi skupaj smo sprejeli akt pred enim mesecem, in 9,2 milijarde evrov naj bi iz evropskega proračuna bilo namenjenega leta 2015 in 2016 eh, z velikim prirost prestrukturiranjem. Ta znesek bo zdaj na voljo. Če pa si zdaj, če pa zdaj prisluhnite visokemu komisariatu ZN za begunce, 5000 na dan do konca februarja, več kot pol milijona ljudi. Tako majhni zneski ne zadoščajo, če želimo prispevati k temu, da se bodo boji v njihovih državah končali. Tudi kar se tiče World Food Program, tudi kar se tiče UNHCR, več sredstev je bilo zagotovljenih oktobra. Zelo dobro, nekaj se premika, vendar še zdaleč nismo pripravljeni na zimo s tem. In zato ponavljam, kot pri vprašanju mehanizma za porazdelitev člen 68, se pravi, čujem, dve minuti imam, gospa. Gospod predsedujoči? Gospa predsedujoča, dve minuti, tako je. Še deset sekund, ker ste me prekinili. 78. člen, tretji odstavek, to bi bilo treba uporabiti za mehanizem za porazdelitev. Oziroma, to je bilo člen 79.3, to bi morali uporabiti v primeru velikega pritoka razseljenih in beguncev. In tega nismo storili. Veli, večina držav je soodgovornih. Zato prosim, poskrbimo za to, da bo ta sklad ustrezno deloval, drugače bo vse skupaj treba ponovno postaviti pod vprašaj. Gospa komisarka, odboru za proračun predložite poročilo, kdo, kdaj in koliko drugače bomo izgubili na ogledu, verodostojnosti, pa tudi solidarnost in človekoljubnost v Evropi bo izginila in propadla. Eh, eh, Hvala lepa. Kolega Böge, očitno je prišlo do manjšega nesporazuma, se opravičujem. V mojem dokumentu piše, da ste imeli na voljo zgolj minuto in pol za govor. Ampak sem vam dala vseeno dve minuti. Sedaj pa gospa Gardia Zabal Rubial. V mojem dokumentu piše dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod minister. Mislim, da sploh ne obstajajo več besede, s katerimi bi lahko opisali begonsko krizo, ki jo doživljamo in s kakšnimi izzivi se soočamo v Evropi s humanitarnimi, socialnimi, zakonodajnimi, pravnimi, proračunskimi izzivi. Ko je komisija predstavila svojo agendo na področju migracije, je vključila nekje 10 milijarde 10 milijard evrov tudi za Sirijo in Afriko. Mislim, da Evropska unija resnično skuša storiti vse v svoji moči, tudi preko proračuna. Ampak kriza se s tem ne. Zanima me, kaj se bo zgodilo s sredstvi, ki so jih obljubile države članice. Na svetu 23. septembra in tudi oktobra, kot je rekel minister Šmit, so se države članice zavezale k temu, da bodo prispevale milijardo evrov v razno razne mednarodne programe. Ampak kljub temu, da se države še dodatno trudijo, da bi prispevale sredstva, nam še vedno manjka nekje 2 milijardi evrov. Komisija je rekla, da bodo države članice prejele 9 6,4 milijona evrov zaradi te krize. Svetu smo že povedali, da parlament nikakor ne postavlja pod vprašaj teh zneskov. Vseeno pa se mi zdi, da bi morale vse države članice ta sredstva iz evropskega proračuna porabiti za financiranje dveh novih skrbniških skladov. S tem bomo tudi izpolnili zaveze, ki smo jih dali. S tem bomo tudi dokazali, da znamo držati besedo. To je ziv, ki ga moramo uspešno tudi razrešiti. Hvala. Hvala lepa. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Minuto in pol, gospod Krmer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsem nam je jasno, da države članice Evropske unije morajo prispevati eh, k temu, da se kriza premaga, mora prevzeti svojo odgovornost. Sem sodi tudi to, da temu znesku pritrdimo, saj prav Sirija in celotna afriška celina zdaj v tem trenutku potrebujejo našo pomoč. 3,2 milijardi gotovo ne bosta zadostovali, a kljub semu. Ne samo z proračunskega vidika je to nujno, gre tudi za vprašanje, kako učinkovito se dajo porabiti sredstva. Mi smo bili vedno mnenja, da moramo naša sredstva uh, Eh, porabiti čim bližje kriznim žariščem, ker smo tam učinkoviti, ker, tam, ker tam lahko dosežemo več z njimi. Zato moramo poskrbeti, da se ljudje ne bodo podajali na pot dolgo tisoče kilometrov, temveč jim moramo pomagati na kraju samem. Zdaj govorimo o proračunu, to je naša tema. Mi pa vedno pogrešamo to, da ne govorimo tudi o čem drugem. Vedno govorimo o proračunu, o sredstvih. Meni pa manjka jasen koncept, česar je Evropska unija vredna, da se končno lotimo teh najrazličnejših vidikov in najdemo dejansko rešitev. Te krize se ne da rešiti samo z denarjem. Tega sicer potrebujemo, vendar potrebujemo še vse kaj več kot to v Evropski uniji veljata pravo in zakonodaja, jih je pa treba tudi enotno uporabljati. Hvala. Hvala lepa, gospod Depre. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči svetu, gospa komisarka. Z veliko mero zanimanja sem vama prisluhnil in ne morem skriti tega, da sem vseeno pogrešal določene zadeve. Mislim, da nekoliko podcenjujete resno situacijo. Zadnje številke, ki jih je objavila komisija za prihodnje dve leti, napoveduje ta dodatnih, dodatne tri milijone beguncev. Ampak zdi se mi, da bi morali biti dovolj pogumni, da to tudi jasno poveste. Nekoliko absurdno se mi zdi, kakšne rezultate pričakujete na podlagi ukrepov, ki ste jih sprejeli ali pa ki jih boste še sprejeli. Se strinjam s temi skladi, za Sirijo ste namenili milijardo evrov. Če bodo države članice prispevale toliko sredstev, kot so obljubile, 500 milijonov evrov komisija, 500 milijonov evrov države članice. 2 milijona in pol beguncev naj bi bilo v sosednjih državah, 4 do 5 milijona beguncev je znotraj Sirije. Za vse te ljudi imamo na voljo milijardo evrov. V Evropi imamo 160 tisoč beguncev. Se vam ne zdi, da nekoliko preveč pričakujete? Res mislite, da boste vse to dosegli z milijardo evrov? Evropa ima podpisane dvostranske sporazume, milijardo, ste namenili milijardo 800 milijonov za Afriko, to je kapljica v morje. Ne vem, ali boste karkoli s tem spremenili, morda malenkostno kjek. Evropska unija, države članice opredeljujejo skupno strategijo, uporabljajo vse instrumente za to, da bi dosegle čim boljše rezultate, boljše, kot smo jih dosegali do sedaj. Nekaj časa mi je še ostalo, zanima me, kdo bo porazdeljeval ta sredstva v Turčiji, ali bodo ta sredstva prišla v roke Erdoganu, ki jih zahteva, ali bomo sredstva dali posameznim organizacijam, ki jih bodo potem uh, razdelile med begunce. Hvala. Hvala lepa, gospa Nirijada. Najlepša hvala. Spoštovana komisarka, moramo se zauzeti za solidarnost, to je treba izboljšati, potrebujemo integralen pristop pri humanitarni pomoči, pa tudi pri vzpostavljanju mirovnega procesa. Zagotoviti moramo torej trajnostni razvoj v transparentnem in učinkovitem okviru. Toplo pozdravljamo fleksibilnost in učinkovitost, vendar so ti skladi še vedno premajhni, da bi se soočili z izrednimi razmerami, ki jim trenutno vladajo v državah, kot so Sirija, Turčija in nekatere afriške regije. Včasih se zdi, da več uložimo v pohištvo v tej zgradbi, kot pa v ljudi. Skrbniški sklad za Afriko mora postati prioriteta. Evropska unija je glavni donator pri teh skladih in v pristojnosti Evropske komisije bi morala komisija poskrbeti tudi za to, da se s tem ukvarja generalni direktorat za širitev. Treba razvijati tudi splošno strategijo za te skrbnične sklade. Evropska komisija bi morala oblikovati tudi letno poročilo o humanitarni pomoči, o gospodarskem učinku in stabilnosti projektov, ki se napajajo iz teh skladov. Celovite informacije bi morali obenem objaviti glede subjektov, ki so odgovorni za te projekte, obenem pa moramo zajamčiti tudi, da vse skupaj skladno s finančnimi pravili Evropske unije. Pomembno je izboljšati finančne instrumente, ki morajo postati bolj fleksibilni in tudi učinkoviti pri razplaganju za sredstvi Evropskega proračuna. Moramo poskrbeti, da bo proces transparenten in demokratičen. Hvala lepa, gospa Hautala. Dve minuti. Uh, Spoštovana predsedujoča, dobro se spomnim, ko nas je, trenutek, ko nas je na zadnji obiskala gospa Georgijeva na odboru za razvoj, prednji postala podpredsednica odgovorna za proračun. In dobro se spominjam, gospa Geogereva, da ste dejali, da če se ne bomo soočili z izhodišnjimi razlogi humanitarne krize, potem se nihče ne bo mogel soočiti s stroški in trpljenjem, ki izhaja iz te krize. Mislim, da ste imeli absolutno prav. Vsi bi morali predvideti znake, ki so napovedovali to situacijo. In tudi tukaj me veseli, da pri tem sodeluje luksemburško predsedstvo. Luksemburg je majhen, a zelo dosleden donator in pomemben partner. Mislim, da ni treba, da ste preveč sramežljivi, ko se krčijo proračuni v drugih državah članicah in zelo me žalosti, da moja država Finska zmanjšuje pomoč v višini 42 odstotkov to je totalno sesutje. In tudi predsednik komisije, gospod Juncker, je povedal, da je nenormalno, kako država članice krče proračune za humanitarno pomoč. No, te skrbniške sklade imamo in moramo jih izkoristiti po najboljših močeh. Imam nekaj vprašanj. Naprimer, ko se soočamo z izrednimi razmerami, kako naj se držimo načel učinkovite pomoči? Kako bomo spoštovali lastništvo držav? Kako bomo spoštovali pristop? ki upošteva človekove pravice pri humanitarni pomoči. Kako se bomo izognili razpršitvi pomoči, kar je prav gotovo nekaj, kar škodi izvajanje teh programov. Temu se moramo izogibati. Seveda ta denar večinoma ni nov denar in moramo razumeti, da bo to prav gotovo šlo na račun nekaterih drugih dejavnosti. Kako bomo zagotovili komplementarnost teh skrbniških skladov z drugimi skladi? Hvala. Hvala lepa. Gospod Korao, za minuto. Eh, Hvala lepa, predsedojoča. Tako predsednik komisije Juncker kot podpredsednica. Mogherinjeva, pa tudi komisarka, Mogheri, komisarka Georgijeva so povdarili, da bi se morali vzrokov migracij lotiti najprej. Ampak, če citiram Fabricija Andreja, Evropska unija se zauzema, je ogorčena, potem pa vrže puško v kot. Govorimo o uradni razvojni pomoči, o tem je govoril tudi svet, ampak zadeve se ne spoštujejo. Mi veliko govorimo, veliko obljubljamo, dejanja pa temu potem ne sledijo. Govorimo o novih skrbniških skladih. Tu gre zgolj za sredstva, ki ste jih predstavili iz sredstev za razvojno pomoč v skrbniške sklade. Pravzaprav počnete isto kot počnejo tisti, ki odvisnikom dajo metadon na mesto droge. Mi bi se morali lotiti ključnih problemov, zaradi katerih prihajajo do migracij pri koreninah, bi se morali lotiti teh težav, predvsem pa bi morali zagotoviti izobraževanje in ustrezno zdravstveno skrbo. Gospod Bej, dve minuti. Spoštovana gospa komisarka, spoštovani kolegi, zjutraj smo zvedeli, da je sirijska vojska končno premagala v konfliktu islamsko državo okoli letališča, ki je res tukaj gre za strateško pomembno območje zraven Alepa, ki je nekakšno mučeniško mestece. In toplo pozdravljam zmago nad eh, islamsko državo. Upam, da gre tukaj res za začetek konca te teroristične islamistične organizacije. Že od začetka sirskega konflikta evropsko politično vodstvo ne kaže dovolj pragmatizma le prilivajo olje ognju, zapirajo ambasade in potem podpirajo nekatere uporniške sekcije, ki so zmerne lepo imenu. Prejšnjega marca skupaj s kolegico Marijo Kristina Arnato sem uložil predlog resolucije, v katerem sem pozval k obnovitvi diplomatskih odnosov s Sirijo, kar bo seveda pogoj za resolucijo tega konflikta. In moram priznati enkrat, da Evropska unija je trezno razmišljala v tem smislu vodi delegacije Evropske unije pri Siriji ni nikoli prekinil dialoga z sirskimi organi. Še več, gospod Anina Krur vsak mesec večkrat obišče Damask. Glede pomoči za Sirce obžalujem, da komisija vse stavi na organizacije, kot so zdravniki brez eh, meja, ki posegajo le v nekatera območja, kjer delujejo uporniki. Seveda moramo pomagati vsem organizacijam, ki delajo po celi Siriji in dosegajo zelo pomembne cilje v humanitarnem smislu. Tukaj govorimo o Rdečem križu, kot tudi nekatere agencije Združenih narodov ki so upleteni v to dramo, vendar eh, trpijo zaradi pomankanja financ. Pozivam tudi eh, nevladne organizacije, kot eh, obrodorijam in SOS kristijani na vzhodu, da pomagajo z mladimi prostovoljci, da so dinamični, kakor se to da, tako v Siriji kot v Iraku, v Libiji in v Jordaniji. Te organizacije, ki so priznane, res upravljajo odlično delo v sodelovanju z lokalnimi organi in to vnaša v reševanje konflikta pragmatizem. Hvala lepa. Gospod Balčo, kot samostojni poslanec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo razrešiti migracijsko krizo, moramo najprej odpraviti probleme pri izvoru teh problemov. Poskrbeti bi morali za mednarodno sodelovanje na področju miru in stabilnosti. Z oblikovanjem teh dveh skladov smo storili pozitiven korak naprej. Mi si želimo, da bi begunci ostali čim bliže državi izvora. Je pa res, da moramo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito evropske zunanje meje zlasti v Grčiji. Če zadeve ne bodo delovale, pa moramo najti drugo rešitev. Naprimer, takšno rešitev, kot so jo obrali na mačarskem. Poskrbeti bi morali za zaščito kulture in identitete Evropske unije. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavniki političnih skupin. Prehajamo pa na posamezne govornike. Gospod Fernandez. Najlepša. Hvala. Štiri milijarde evropskega proračuna, 9,4 milijarde evrov, 2,3 milijarde. To so zneski, ki so skladni z temi prispevki. Ti zneski pa so tudi identični zneskom, ki jih mora države članice dati na voljo v ta dva skrbniška sklada za Sirijo in Afriko. Brez dodatnih finančnih sredstev, brez dodatnega truda in črpanja virov iz državnih proračunov, bomo imeli premalo sredstev. 2,3 milijarde bi sicer lahko porabili za to migracijsko krizo. Kriza prebežnikov nas sooča tudi z določenimi odgovornostmi. To težavo bi morali reševati sicer pri izvoru, ne pa da zdaj rešujemo posledice. Vse institucije pa morajo seveda pomagati pri reševanju te krize. Z obema skladoma bomo dobili tudi nekaj upanja, bomo prispevali tudi k izobraževanju prebivalcev, v teh regijah, preventiva je seveda boljša kot kurativa. In upam, da bodo ti dodatni zneski iz eh, evropskega proračuna in iz nacionalnih proračuna prispevali k rešitvi teh držav. Ali sprejmete, kolega, modro kartico, gospod Coburn? Najlepša hvala gospa predsedujoča. Samo vprašanje imam za gospoda, ali se strinja z mano, ali ne bi bilo bolje trenutno Združeno kraljestvo vlaga več sredstev v taborišča na turško-sirski meji kot kdorkoli drug. Ali ne bi bilo bolje, če bi te države sredstva sama razpolagala s, temi, s tem denarjem oziroma vlagala svoj denar v ta taborišča, namesto da Evropska unija vlaga svoja sredstva? mislim, da tudi Evropska unija ni eh, preživela eh, prave, korektne revizije glede teh skladov. Te države bi morali same se soočati s temi stvarmi. Gospod Fernandez, imate besedo. Najprej hvala Združeno kraljestvo, tako kot so vse druge države članice, bo prejelo dodatne zneske vse bo odvisno od njihove volje, da se uporabijo ta sredstva v te namene. S temi 2,3 milijardami bi lahko torej kaj dosegli. Noben davkoplačevalec s tem ne bo nastradal. To bo do namreč sredstvo, ki se poberajo od carinskih dejatov. Cilje treba doseči. Moramo izraziti resnost in pokazati, da smo lahko učinkoviti. To je bistveno pri uporabi teh skladov. Res je, da nam to še ni uspelo in to velja za vse organizacije in vse države. In... Gospod Gar, minuto in pol imate. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani minister Šmit, spoštovana podpredsednica Georgijeva. Za trenutek si zamislimo pacijenta na stolu psihiatra, ki pravi približno takole. Gospod doktor, sem predsednik vlade države članice Evropske unije, ko sem v Bruslju in sedim s kolegicami in kolegi za mizo na zasedanju Evropskega sveta. Potem sklepamo mm, dokumente, v katerih sami sebe pozivamo, da se zagotovijo plačila v skrbniške sklade, da se kriza premaga. Potem pa sem ponovno v svoji pisarni, v prestolnici in sam sebi rečem, no, saj to je tako ali tako samo splošna izjava, ki niti ni pravno zavezujoča. Jo ja bom kar ignoriral. Kaj bi storil psihiater? Predpisal zdravila? verjetno bi predlagal terapijo. S to anegdoto pa pravzaprav opisujem dejansko evropsko resničnost. Zasedene Evropskega sveta eh, priporočajo skrbniške sklade, da bi se premagala begunska kriza, države članice pa se sploh ne odzivajo ali pa z minimalnimi zneski, samo tako, da si zagotovijo glasovalno pravico pri razporeditvi zneskov in ko države članice pravzaprav prejemajo sredstva. Evropska komisija je v spremi proračuna številka 8 predlagala, eh, da se države članice razreši za dodatnih 9 milijard evrov. Torej, denar obstaja in to je stokrat več kot tistih 82 milijonov evrov, ki jih želimo zagotoviti za begunce. In citiram, s tem se želimo odzvati na nepričakovane dogodke. Zato bi svet zdaj samo pozval, izkoristite politične, politične instrumente in jih še okrepite. Hvala lepa. Hvala. Eh, Najprej hvala, gospod Gajer. Naslednji govorec, gospod Ožog. Pani predsednica, panje panovi. Komisija... Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija je ustvarila finančni sklad, s katerim naj bi unesli ponovno stabilnost v to regijo, da bi bolje nadzorovali migracijske pritoke. To je mehanizem iz sklada za razvojno pomoč in Evropska unija se je že zavezala glede precejšnjih zneskov. Čakamo pa še na države članice, da se na podoben način zavežejo. Zelo malo držav članice je izrazilo svojo voljo pomagati. Kaj bo storila Evropska unija, da to spremeni? In drugič, nekatere države članice, vključno s Polsko, bodo prispevale tudi k drugim programom, naprimer k svetovnemu programu za hrano. Zastavlja se naslednje vprašanje. Kako bomo zagotovili koherentnost, doslednost ter povezavo tega novega finančnega skleda z obstoječimi programi? Hvala lepa, gospod Ožok. Gospa Veržija sledi. Izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sklad za Sirijo naj bi zagotovil prehrambeno varnost, tudi eh, izobrazbo za mlade in tako dalje. Za mlade in tako dalje to je zelo dobro. Moramo pa začeti tudi z spoštovanjem kartonskega procesa, kar velja tudi v primeru reševanja krize v nekaterih najhujših regijah seveda 3 milijone razseljenih Eritreja, tam se odpirajo zapori. Evropska unija je uložila v sončne elektrarne. Potem prav tako je tukaj že trgovina z ljudmi, na kar kaže poročilo Združenih narodov. Ta milijarda, cele 8 eh, evrov bo seveda premalo. Cinizem fantazije Evropska unija še naprej obrača hrbet svojim humanitarnim odgovornostem. 90 odstotkov migracij iz Afrike je pravzaprav nekaj, s čimer se moramo soočiti. Hvala lepa, gospa Valero. Vi pa imate na voljo minuto in pol, izvolite. Tak, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Vsaka izguba življenja na poti do bregov Evrope je izguba življenja preveč. Ne glede na to, kakšni so razlogi za to, ali bežite pred vojno v Siriji, ali bežite pred revščino v Afriki. In tako kot je povedal minister Schmidt, žičnate ograje ne bodo zaustavile prebežnikov in beguncev. Morda bodo lahko vstopili preko naših meja, vendar jih bo treba potem poslati nazaj, vsaj tako pravite. Vendar se bodo ljudje ponovno in ponovno vračali, če se ne bomo soočili z izvorom tega problema, zakaj ljudje sploh zapuščajo svoje države. In tukaj mislim, da je srčika te problematike. Nekaj se mi zdi še posebej zaskrbljujoče, ko berem sklepe sveta z dne 20. oktobra. Zdi se, da se preveč osredotočate na to, kar je povedano z migracijami, da se preveč blokira meje, da se premalo osredotočamo na bolj dolgoročne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili izboljšavo situacij v državah izvora. Mislim, da se ne osredotočamo dovolj na dolgoročni razvoj, tudi sredstva bi morali v to vlagati, namesto tega pa vlagamo v varovanje na mejah. Pa še ena težava se pojavlja v proračunu, kot so številni že omenili. Številne države krčijo svoj proračun, sprejem beguncev v Evropi pa se prav tako obravnava kot humanitarna pomoč. Gospod Gil, minuta. Sedaj se soočamo s težavami masovnih migracij in to je treba storiti čim bolj pri izvoru leteh. To pozdravljamo. Pravzaprav prosimo uh, na svetovni ravni, da se zagotovi ustrezna pomoč, tudi recimo iz sosednjih držav. Evropske in politične institucije poskušajo zahtevati še več denarja in tako izkoristiti še eno krizo ter izkoristiti britanske davkoplačevalce, mi pa pravimo ne, v evropskem proračunu je že tako ali tako dovolj denarja. Če ga bomo prenehali zapravljati za nebistvene projekte in ta sredstva, tež, tako težko prislužena, usmerili v projekte, ki rešujejo življenja, bo morda javnost ponovno pridobila zaupanje v tujo pomoč. 500 milijonov funtov naj bi se zapravilo za 100 publikacij, več posnetkov uh, in drugega izobraževalnega gradiva je primer zapravljanja in arogance. Namesto, da bi zagotovili varovanje vrednot, eh, bi Evropska unija morala Evropska unija bi morala voditi zgledom ter ta sredstva nameniti v ustrezen namen, da bi se rešila begunska kriza. Hvala lepa. Gospa Kapel je naslednja. You, Hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, gospa komisarka. Ponedeljek je potekalo novo izredno zasedanje ministrov za notranje zadeve, eh, kjer smo poskušali doseči večjo osveščenost v zvezi z begunsko krizo, vendar to ne zadošča. Saj smo soočeni z eno izmed največjih kriz v Evropski uniji. Prav tako ne zadostujejo ukrepi komisije, ki ne prispevajo k temu, da bi se kriza ustrezno in trajnostno rešila. Ni prave zaščite na zonanjih mejah Evropske unije, Frontex nima dovolj sredstev in preozak mandat, program prerasporeditve 160 tisoč. 000 begunci ni smiseln. 350 mest je bilo zdaj, do sedaj ponujenih v državah članicah. Sklada izredno pozdravljam, vendar pa še ni jasno, kdaj, koliko in kdo. Tega ne moremo sprejeti. S tem predlogom smo prišli veliko prepozno. UNHCR, World Food Program pravita že dolgo časa, denarja ni, pomoči ni v Avstriji. Hvala lepa, hvala gospa Kapel. Tako se ne da, ne za državljane državljanke in ne za vlade. Hvala lepa, gospod Epitideos, ena minuta. Hvala lepa. Če se želimo lotiti težav migracij, ki so povezane s sirijsko krizo in priseljevanjem iz Afrike, bodo morale države članice izkašljati eh, nekoliko več kot teh nekaj milijard. Se pa zavajamo, če menimo, da bomo samo s temi sredstvi rešili krizo. Begunci in migranti bodo še naprej prihajali v obsežnem številu in s financiranjem bomo morali nadaljevati. Državljani, pre, recimo predvsem Grki, bodo še naprej trpeli zaradi strogih ukrepov vrčevanja, s katerimi so soočeni, potem pa morajo še financirati nezakonite priseljence. Če se želimo tega lotiti, moramo preučiti glavne vzroke za vse skupaj in jih razrešiti. Najprej je treba zagotoviti konec vojn v teh državah, potem pa je treba sredstva nameniti državam izvora migrantov, da se lahko razvijajo gospodarsko in da njihove vlade ne bodo dovolile migracij v Evropo. Tako imenovane vroče točke hotspots je treba vzpostaviti v državah izvora, ne v drugih državah. Turčija pa bi morala nadzirati svoje meje in ne pošiljati na tisoče beguncev v Evropo. Hvala lepa, gospod. Štir minuta in pol. Gospa predsedujoča, Evropski parlament že od začetka zagovarja celoviten pristop Eh, k tej krizi in v tem vidiku pozdravljamo spostavitev posebnega sklada za, Siri, za Afriko, poleg že obstoječega sklada za Sirijo. Če želimo doseči učinkovite razgovore na vrhu v leti, kar vključuje tudi vračanje migrantov, ki nima pravice do azila, potem je jasno, da moramo zagotoviti odgovornost na naši strani, tudi ko gre za financiranje sklada za Afriko. To torej pomeni, da si je zdaj treba zagotoviti sodelovanje držav članic, ko je komisija zagotovila 1,8 evrov oziroma jih prerasporedila iz neizkoriščenih sredstev Evropskega razvojnega sklada. Poleg poziva državam članicam za financiranje sklada se mi zdi pomembno omeniti tudi vprašanje učinkovitosti Evropske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 in hvala tudi, da ste spoštovali časovno metov. Gospa Tomaj, naslednje izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedoča. Očamo se za izredno situacijo. Mislim, da gre za moralno in zgodovinsko odgovornost, ki nas nekako vodi k temu, da najdemo tudi rešitev, ki bo ustrezna resnosti te situacije. In ta skrbniški sklad, mislim, da je res nujen za to, da se soočimo z sirsko krizo. To podpiramo. Vendar pa se tukaj pojavljajo določene težave. Prva težava zadeva nekatere obljube, ki jih svet ni držal v smislu prispevka oziroma države članice. Se upravičujem. Potem pa še prag iz tega proračuna, ta je prenizak. Poleg tega ni nobenega novega denarja, ki bi pritekal v te sklade. Če potrebujemo nov uh, denar, mislim, da moramo to zagotoviti in tako zagotoviti tudi ustrezen demokratični nadzor. Večetni finančni okvir ni primeren in uh, proračun Evropske unije ter ukrepi se zaradi tega dušijo. Mislim, da bomo na ta način izgubljali in ne bomo izgubljali tudi v primeru drugih kriz. Če želimo biti kredibilni, potem mislim, da se moramo soočiti tudi z proračunsko realnostjo in tudi vse izvati v okviru večetnega finančnega načrta. Képviselő úrnak adok szót, egy perccel rendelkezik. Hvala lepa. Gospod Marijas, ena minuta. Gospa predsedujoča, v tej dvorani smo že sedeli in razpravljali o tem, da Grčija ne more sprejeti več nezakonitih migrantov. Otoki v Egejskem morju so že zdaj prepra, preplavljeni z ubogimi sirskimi begunci in kaj počne Evropska unija? Droptine jim meče. In na krizo v Grčiji se sploh ne odziva. Namesto tega, da grozimo Turčiji, da zaustavi tihotapce in trgovce z ljudmi, oziroma če tega ne bomo storili, ni upanja hotspot, vroče točke je treba postaviti izven Evrope. Treba je tudi prenehati z obrabo Dublin 3 in zagotoviti ustrezen ključ po razdelitve migrantov v Evropski uniji glede na BDP, na prebivalca in na velikost države. Treba je nameniti razvojno pomoč afriškim državam, da se konča nezakonito priseljevanje iz teh držav, prav tako pa se treba bolj potruditi, da najde umiroljubno rešitev sirski krizi. Hvala lepa. Gospod Wolf, za minuto in pol. Zdaj pa delam prav. Hvala. Tri milijone migrantov in prosilcev za azil je prispelo v Evropo. Prihodnje leto se jih pričakuje še več. Rešitev Evropske unije pa je skrbniški sklad v višini nekaj milijard evrov, s katerim naj bi se poskušal rešiti afriški problem, kot na to gledajo. Afriški problem, ki je pravzaprav nastal s podporo spremembi režima v Libiji in Siriji. Afriški problem, ki so ga povzročile tarife, ki močno konkurirajo afriškim podjetjem. Afriški problem, kjer se podpirajo tiste vlade, ki terorizirajo svoje državljane. Evropska unija ni prijateljica Afrike. Evropska unija ni niti prijateljica Afričanov. Evropska unija ni prijateljica potencijala te celine. Uporablja protokolonialne politike in znižuje potencijal te celine, da preživi. Afrika nima možnosti, da nahrani svoje državljane ko gre za, recimo, za tarife 7,5% na praženo kavo, zato da se podpira industrija pražene kave v Nemčiji. Eh, kot je dejal Nigerijec Čimemanda Adiči, eh, Afričani ne potrebujejo rib kot darilo, potrebujejo ribiške palice in dostop do ribnika, da preživijo. Gabriel, nekaj več kazik, 2 percent. Gospa Gabriel je naslednja dve minuti. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, minister Schmidt, kolegice in kolegi. Vzpostavitev skrbniških skladov je relativno inovativna poteza. Ampak spomnite se, kaj se je dogajalo z razvojnimi skladi v preteklosti. S tistimi skladi nismo uspeli niti napovedati, niti preprečiti katastrofe, s katero se soočamo danes. Izpostavila bi tri ključne vidike. Pametno financiranje, napovedovanje, doseganje rezultatov. Najprej. Potrebujemo dovolj finančnih sredstev, ki jih moramo premišljeno in inteligentno uporabljati. Skrbni moramo biti. Ti skladi morajo biti večstranski skladi, v katere bodo prispevali tudi zasebni vlagatelji ti skladi bi resnično morali imeti globalen domet. Napovedovanje oziroma predvidevanje. S temi skladi bi morali omogočiti državam, da čim bolje napovejo prihodnje krize. Kakšna je dodana vrednost teh skrbniških skladov v primerjavi s preteklimi razvojnimi skladi? Kako skrbite za usklajenost med posameznimi cilji? Če želimo povečati učinkovitost te pomoči, bi morda morali razmišljati tudi o tem, da svoje prednostne naloge omejimo in jih ciljno usmerimo. Donatorji in partnerske države bi morali spoštovati dane zaveze, upoštevati je treba tudi dosežene rezultate, ki jih moramo meriti na podlagi jasnih kazalnikov. Če več daš, več dobiš. Prizadevanja držav članic so prav tako pomembna. Države bi morale še več prispevati v te sklade, kot so obljubile. Ne moremo pa od afriških partnerjev v valeti zahtevati, da storijo več, če tudi mi ne storimo več. Ne moremo zgolj obljubljati, ponuditi moramo sredstva za te instrumente. Migracije ne morejo več biti črna packa v okviru sodelovanja med Evropsko unijo in Afriko. Hvala. Gospa Gabriel, modri karton, gospoda Kovrna, ga spremete? Ja, gospod Kovorn, izvolite. Samo eno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašal bi vas, ali se ne strinjate z mano? Evropska unija je povsem neuporabna, ko gre za denar. 20 let uh, gre, smo soočeni z lobiranjem, kaj je prav podpisano, kaj ne. Gotovo gre za najslabšo agencijo na svetu, da razporeja sredstva Afriki in da gradi taborišča kjerkoli že, na sirski meji recimo. Ali ne bi bilo bolje? če bi narodi v Evropi, recimo Velika Britanija in Francija, namenili sredstva neposredno, da se premostijo te vrzeli. Kakšen je smisel, da se to, da Evropski uniji odpravimo posrednika in dajmo sredstva neposredno tem državam? Se strinjate z mano? Gospod Gabriel, izvolite. Hvala za to vprašanje. Dve zadevi. Najprej, če se nismo nič naučili iz te velike krize, nismo storili nič. Če bi v preteklih letih sodelovali vsi skupaj, se danes ne bi soočali s to gromozansko krizo. Tako da na vaše prvo vprašanje ne, ne strinjam se z izbranim pristopom. Drugo, pogledati moramo tudi številke. Te kažejo, da so se nekateri kazalniki izboljšali tudi zahvaljujoč financiranju strani Unije. Manj revščine je, manj otrok, ki bi bili pohra, podhranjeni, več žensk ima dostop do zdravstvene oskrbe. Res je, da delo ni enostavno, vendar moramo z njim nadaljevati. V nekaj letih bomo dosegli rezultate. Če želimo ali ne, Evropa si prizadeva in Evropa je več kot zgoljena država. Zdi se, da imate različna stališča, pozneje pa boste imeli dovolj časa, da o tem razpravljate še naprej. Zdaj pa gospod Guerrero, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Seveda se strinjam z vsemi nameni in z vsemi cilji, ki obdajajo ta dva sklada. Krize trajajo vedno dlje, več potreb imamo, več je razseljenih oseb, nimamo pa na voljo več finančnih sredstev, nimamo na voljo potrebnih finančnih sredstev za soočanje s temi krizami. Situacije so vedno bolj nepredvidljive, zato tudi ne moremo sprejeti vseh teh ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ta dva sklada sta sicer dobrodošla, zato ker bosta poskrbela za več usklajevanja, poskrbela boste tudi za več predvidljivosti pri financiranju in za večjo učinkovitost pri upravljanju. Ne smemo pa slepiti niti večji del teh skladov, izhaja iz drugih skladov, ki so že bili predvideni za podobne dejavnosti. Komisija je podala svoj odgovor s tem v zvezi, ampak če si pogledamo, kakšen je prispevek držav članic, ne bom jih imenoval, boste videli, da ti zneski ne ustrezajo tistemu, kar Evropska unija pričakuje, če želi ponuditi pomoč ljudem, ki to pomoč potrebujejo. Zato bi morali poskrbeti predvsem za to, da bodo ta sredstva dodatna sredstva, da ne bo v teh skladih moč najti zgolj sredstev, ki smo jih prerasporedili. Če smo iskreni in če se bomo soočili s tem, koliko ljudi bomo morali sprejeti, to so ljudje, ki bežijo pred vojno, pred lakoto, potem moramo poskrbeti za dodatno financiranje. Hvala nyilván majd biztos asszony válaszol erre a felvetésre is. Gospa komisarka bo verjetno odgovorila tudi na to vprašanje, eh, medtem pa bom dala besedo gospe Trebesju za eno minuto. Najlepša hvala, cenjena gospa predsedujoča. Samo umevno je, da je treba pozdraviti program pomoči za Sirijo. Upam, da bomo s tem zagotovili uh, dobavo živil v begunska taborišča v strezne obsegu. Mm, številne države so zmanjšale prispevke v okviru UNHCR, kljub temu, da je begunska kriza obstajala še naprej. Nemška zvezdna vlada in Evropska unija ignorirajo te težave. Zdaj pa poskušamo okriviti Turčijo eh, in jim dajemo, eh, oziroma jim dajemo na voljo tudi sredstva, da okrepijo svoje meje. Je pa Turčija nazadovala pri spoštovanju človekovih pravic, demokratizaciji v zadnjih letih. Zdaj pa je gospod Juncker ponovno dejal, da bi bilo morda, eh, da bi bila spet smiselno odpreti pogajanja z, z Turčijo, da pristopi Evropski uniji. Kaj je z gospodom Junkerjem? Evropa mora sama rešiti svoje težave. Tradicionalna naloga vsake države, kot je varovanje meja, to ne sme biti žrtvovano nekakšni hipijski kulturi oziroma tega ne moremo preložiti na Turčijo. Következő hozzászólónk, Krisztoforo képviselő úr. Gospod Krisztoforo, je naslednji minutempo. Hristogirja, predre. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da nihče ne postavlja pod vprašaj dejstva, da je treba zagotoviti solidarnost in pomoč, če se želimo ustrezno ukvarjati z vprašanjem beguncev. Mislim, da tudi nihče ne meni, da solidarnosti ne bi smeli izkazati. Države članice in evropski državljani so pravzaprav edini, ki so izkazali solidarnost beguncem. Begunska kriza pa ni le zadeva Evropske unije, gre za mednarodno zadevo. In ni le Evropska unija tista, ki mora izkazati eh, solidarnost, druge države pa lahko preprosto obrnejo hrbet vsemu skupaj. Evropska unija ne more storiti vsega, ne more sama najti vseh sredstev, da se ta eh, situacija reši, če ne bomo imeli mednarodnega sklada v odgovor na to vprašanje. Treba bilo zagotoviti mednarodni sklad, ki bi vključeval Evropsko unijo in vse druge države sveta. Zdaj, ko razpravljamo o tem, arabske države sploh ne porabljajo nikakršnih sredstev iz svojih prihodkov, uh, iz nafte, da bi pomagale. Seveda bi tudi lahko Evropska unija storila več, vendar pa je Evropska unija edina, ki je sploh storila karkoli. Nimam sicer predsotkov, se mi pa ne zdi sprejemljivo, da države, kot je recimo Turčija, ravnajo tako, kot ravnajo. Druge sredozemske države poskušajo pomagati, Turčija pa le izkorišča begunsko krizo, begunce le poriva naprej in vse skupaj izkorišča, da bi dobila kaj v zameno. Tako da je odigrala negativno ulogo pri stabilizaciji regije. Modri karton imamo zdaj. Gospod Wolf, ga sprejmete? Ja, izvolite christofferou i am grateful that you support. Hvala. Vesel sem, da podpirate ta koncept, namreč, da ne gre tu zgolj za vprašanje Evropske unije, temveč za globalno vprašanje. Že nekaj časa se zauzemam za to, da bi tudi Združeni narodi nekaj storili. Bi se vi zauzeli za to, da Združeni narodi storijo več? Mislim, da niso ravnali na pravilen način. Sklicati bi morali konvencijo na mednarodni ravni, zato da bi se vprašanje obravnavalo na mednarodni ravni, ne pa zgolj na ravni Evropske unije. Gospod Kristoforo, beseda je vaša. No, zanimamo. Seveda se strinjam, absolutno se strinjam s tem. Evropska unija je pokazala, da je prva, ko gre za solidarnost. Zato tudi podpiramo delovanje Evropske unije. Prav imate, da bi tudi Združeni narodi morali sprejeti pobudo, prav tako tudi države, ki v tem trenutku močijo in se ne vključujejo v razpravo. Mislim, da bi vsaj iz ekonomskega vidika tudi te države morale prispevati. Rusija, ZDA, arabske države ne počnejo nič, pričakujejo, da bo Evropska unija storila vse, da bosta komisija in parlament vse razrešila tako da bi gospa predsedujoča pozval, da tudi vi spomnite druge države in institucije, da se lotijo begunske problematike, da ne bo Evropska unija edina izpostavljena temu problemu. Hvala lepa, gospod Havit. Hvala predsedujoča. Danes sem bil na vrhu v Valeti. Vesel sem, da je oblikovan nov skrbniški sklad Evropske unije za Afriko. Vesel sem, da lahko danes v Bruslju razpravljam o tem vprašanju. Pozdravljam oba skrbniška sklada. Hvala proračunskim organom za sodelovanje. Vesel sem, da je Evropski parlament 14. oktober izglasoval ta predlog. Na vrhu danes in tudi v parlamentu v imenu skupine socialistov in demokratov zagovarjam tezo, da bi sklada morala imeti na voljo nova sredstva, sveža sredstva, da ne bo šlo zgolj za prerasporejanje sredstev iz drugih delov Evropskega proračuna. Mislim, da bodo tudi drugi to podprli. Britanski skeptiki sicer skušajo izkoristiti ta argument v vsaki razpravi, zato da bi kritizirali Evropo. Res je, da sta večino sredstev prispevali Italija in Nemčija. Združeno kraljestvo, moja država žal ne. Dejstvo pa je, da lahko mednarodno sodelovanje in udeležba donatorjev prispeva k boljšemu reševanju vprašanja. Na tisoče beguncev je prišlo v Evropo, na milijone jih je še v sosednjih državah. Prav je, da načrtujemo dejavnosti tudi izven konteksta nudenja nujne humanitarne pomoči gostiteljicam moramo pomagati pri reševanju te problematike. Begunska kriza nas je ujela nepripravljene. Načrtovati moramo dolgoročno, če želimo zagotoviti boljšo prihodnost vsem. Hvala lepa. Gospod Karas je naslednji. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje ljudje, za katere je tveganje pri begu manjše kot življenje doma, se podajo na pot. Oba skrbniška sklada sta žarek upanja za vse te ljudi. Države članice ne bi smele biti malomarne pri tem. 3 milijardi sta obljubljeni, 120 milijonov uplačanih, to je sramotno in govori samo zase. Zato pozivam, da bi morali iz zneska 9,4 milijarde zagotoviti ustrezne zneske ter naložbe v rast za poslovanje in boj proti vzrokom bega ljudi iz teh držav. Samo tako bomo dosegli napredek. Vendar pa države članice zdaj očitno ne vedo, kaj počnejo. You, Hvala lepa, gospod Karas. Gospa Spirak je naslednja. Kirija Projedre, Kirija Antiprojedre. Gospa predsedujoča, gospa podpredsednica komisije, gospa Georgijeva. Na otokih Lesbos in skos sprejemajo begunce. Na teh otokih umre tudi veliko otrok, ki utonejo. In ljudje se sprašujejo, kaj počne Evropska unija. Mislim, da smo kot unija odgovorni za tisto, kar počnemo in za tisto, česar ne. Danes govorimo o financiranju teh dveh novih skrbniških skladov Unije za Sirijo in Afriko. Sredstva, ki jih namenjamo v te sklade, so apsolutno preniska. Zato me zanima, kaj se dogaja s tem prostovoljnim prispevkom držav članica. Je so ta sredstva zadostna? Odgovor je verjetno ne. Zanima me tudi, kdaj bodo države ta sredstva posredovala. Vprašanje se je zastavilo, odgovora še ni. Rekli ste, da bo 9,4 milijarde evrov porazdeljeno med države članice, zato da bi le te lahko financirale skrbiške sklade. To drži ali ne? Kako bomo kot Evropska unija skrbeli za izvajanje sporazumov s tretjimi državami? Naprimer, kaj se dogaja s Turčijo? Turčija prejme 3 milijarde evrov pomočni v obliki predpristopne pomoči. Ali preverjamo, na kakšen način Turčija porablja ta sredstva? Paziti moramo, da se ne bo povečal euroskepticizem v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Seveda je ta tematika zelo pomembna, ampak resnično vas prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Vsi govorite dlje, kot je to predvideno, časa pa nam zmanjkuje. Gospod Morešan, za minuto. Gospa predsedujoča, komisarka, minister, proračun Evropske unije je del rešitve, ko gre za reševanje begunske krize. To smo pokazali tudi s tem, da smo v začetku letošnjega leta zelo na hitro sprejeli spremenjen predlog proračuna številka 7. Vendar tak način delovanja ni najboljši za reševanje kriz in nepričakovanih dogodkov. Ko pripravljamo proračun za prihodne leto, moramo na ustrezen način opredeliti prednostne politične naloge in jih tudi ustrezno financirati, sicer se bo Evropa ponovno znašla v situaciji, ko bo nepripravljena in se ne bo zmogla odzvati na situacije, ki nastanejo, tako kot letos poleti. Trenutno potekajo pogajanja o prihodnem proračunu in nekaj bi morali storiti tudi s tem v zvezi. Komisarka, ali boste posredovali to sporočilo državam članicam? Pri tem bi se rad navezal tudi na to, kar je povedal prej kolega Karas. Ta dva sklada sta zagotovo pomembna. Če bomo izboljšali zadeve na terenu v državah izvora, nam bo uspelo razrešiti situacijo, v kateri smo se znašli zaradi tega kriznega upravljanja s krizo. Hvala. Hvala lepa. Prišli smo do konca govornikov, namreč kolegica Ribeiro ni v dvorani. Besedo pa sedaj dobijo vsi, ki so prosili za besedo v postopku pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod Polčak, beseda je vaša. Gospod Polčak, izvolite. Ja, sem neslišal svoje meno. Ja, k tomu to tema. Hvala lepa, se opravičujem, nisem slišal svojega imena. V zvezi s to temo bi povedal naslednje. Seveda, Evropa mora pomagati, nedvomno. Mislim, da se Evropa ne bi smela bati posegov in ukrepov. Zdaj, bi vzpostavili skrbniška sklada za Sirijo in Afriko, se mi pa zdi, da je do tega prišlo prepozno. Že pet let v Siriji divja državljanska vojna in če menite, da se bodo ljudje kar pustili ubijati oziroma bodo kar životarili naprej v begunskih taboriščih in ne bodo mogli zagotoviti prihodnosti svojim otrokom, tega gotovo ne bodo počeli. Nihče ne bi mogel sprejeti takšnih življenjskih okoliščin, tudi sam bi se v takšnem primeru podal na pot in zato je nujno, da Evropa pomaga. Ta dva sklada pozdravljam, moram pa reči, da prihajata prepozno, žal. Hvala lepa, gospod Franculika. Ja, Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Seveda podpiram oblikovanje tega prvega Evropskega regionalnega skrbniškega sklada za Sirijo. Strinjam se s tem, da bi se morali lotiti vzrokov, zaradi katerih prihaja do nezakonitega priseljevanja. Mislim, da bi morali poskrbeti za vsa sredstva, ki smo jih obljubili za ta dva sklada. Milijardo evrov za Sirijo, milijardo 800 milijonov za Afriko ampak kot veste, v državah ne bodo nujno uporabljali za namene, v katere je bil predviden. Lahko se zgodi, da bo ta denar poniknil v koruptivne roke. Vemo, da je do tega prihajalo v preteklosti. Te države morajo spoštovati določene pogoje. Ne sme priti do tega, da bi te države na nek način ponovno izsiljevali Evropsko unijo gospe in gospode, države članice morajo seveda politično obljubiti, da bodo ponudile ta sredstva in to je treba upoštevati tudi pri oblikovanju proračuna za leta 2016. Hvala lepa, gospa Tomašič. Skrbniški skladi za Sirijo in Afriko seveda temeljijo na dobrih namenih, plemenitosti in tako naprej. Žal pa ta dva sklada ne bosta prispevala k boljšemu upravljanju s krizo v teh dveh državah. Dejstvo je, da je Evropska unija nemočna. Ne more na konstruktiven način razrešiti niti krize v Siriji, niti v Afriki. Bojim se, da so to vrstni ukrepi, ki jih vodimo v tretjih državah, protiproduktivni. Evropa sama ne ve, kaj sploh želi. Najprej smo pozvali imigrante in begunce, da pridejo v Evropsko unijo, čeprav je bilo to v nasprotju z željami naših državljanov. In te iste države, ki so begunce pozivale, sedaj gradijo žičnate ograje in zidove med prijateljskimi državami. Najprej bi se morali dogovoriti o tem, kakšna je naša migracijska politika. Če ne bomo migrantom jasno sporočili, da smo pripravljeni sprejeti predvsem otroke, ženske in tiste, ki so ogroženi, bo po mojem mnenju to zgolj tratenje davkoplačevalskega denarja. Hvala lepa. Gospod Jakovčič. Gospod predsedujoča. Svet se dramatično spreminja pred našimi očmi. V svetovni skupnosti se zadeve spreminjajo vsak dan. To, o čemer danes govorimo, jaz dojemam kot nek gasilski ukrep, ki smo ga sprejeli prepozno, vseeno je ta ukrep dobrodošel. Komisijo bi pozval, da sproži novo pobudo. Brez nove pobude, brez dolgoročne strategije bo težko delovati. Strinjam se, da bi morali vključiti tudi Združene narode in vse tiste partnerje, ki zelo dobro živijo tudi na račun trgovanja in sodelovanja z Evropsko unijo ter z državami članicami. Ogromno držav v tem svetu je, ki ponudijo zelo malo pomoči za reševanje teh problemov in v teh okoliščinah je Evropska unija pravzaprav sama. Zato bi morali spodbuditi novo svetovno pobudo, namreč s to vrstnimi gasilskimi ukrepi iz razmer v Afriki in Siriji ne bomo razrešili. Eh, Hvala lepa. Gospod Vigas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda ne smemo zanemariti teh humanitarnih problemov, na njih moramo najti odgovore. Vseeno pa bi lahko Evropsko unijo le težko obsojali za sprejemanje teh ukrepov. Dejstvo pa je, da je tudi Evropska unija prispevala k nastanku razmer v Siriji in Afriki. Evropa je sama prispevala k temu, da sedaj valovi beguncev in migrantov prihajajo v Evropi. Evropa ima prav tako krvave roke. Prispevala je k nastanku teh zločinov v državah in zgodovina bo zagotovo sodila Evropi. Hvala lepa, gospod Sterand. Hvala, gospod predsedujoča če so migracije problem, potem bi morda morali nekoliko pogledati zgodovino. Homo sapiens je prišel iz Kenije in potem je zauzel celoten planet. No, saj ni tako gromozansko to vprašanje. Gospa Georgijeva počne vse, kar je možno, zato da bi ta problem razrešila. ampak tega problema ne bomo razrešili s tem, da bomo v ta tleč kotov ulivali še več finančnih sredstev. Razmišljati moramo o Evropi tudi z vidika obrambe, varnosti. Like to... Zato bi res še enkrat rad povdaril, da potrebujemo skupno varnostno, obrambno in zunanjo politiko. Hvala, gospod Terant. Kolegice in kolegi, prišli smo do konca postopka, pritegnite pozornost predsedujoče. Hvala lepa, da ste bili tako disciplinirani in se držali dodeljenega časa za govor. Besedo predajam komisarki, izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej dve splošni pripombi. Res gre za globalno krizo in ta kriza dejansko od nas zahteva, da ponudimo globalni odgovor. Mi v Evropski uniji predstavljamo 20 odstotkov svetovnega gospodarstva in 50 ali celo več odstotkov vse ponudene razvojne humanitarne pomoči. Mi opravljamo svoje delo in prispevamo svoj delež. Vsak, ki ima sredstva ki jih lahko prispeva, bi to moral storiti. Več bogatstva pomeni več odgovornosti. Strinjam se s pripombami, ki ste jih podali, namreč, da bi morali poskrbeti za večjo mobilizacijo, da bomo lahko pomagali ljudem in da si bodo ljudje znali potem pomagati tudi sami. Druga pripomba. Finančna in gospodarska kriza je jasno izpostavila, da nas čaka še kar nekaj dela, ko gre za izgradnjo zmogljivosti in vzpostavitev institucij, ki bodo vse znale skupaj reševati migracijsko krizo. Ta kriza je jasno pokazala, da obstajajo pomankljivosti v Evropski uniji, ko gre za skupno delovanje. Nekaj predlogov smo že slišali tudi v tej razpravi, naprimer nadzor na mejah, obrambna in varnostna politika, ponovni premisek o Dublinu, več usklajevanja, več doslednosti, srednje dolgoročno gledano sodelovanje s tistimi državami, ki potrebujejo našo pomoč, zato da bodo tudi te države lahko zgradile svoje zmogljivosti in se soočile s svojimi razvojnimi cilji. Verjetno mi ni treba povdarjati, da je najboljši način, kako se lotiti humanitarne krize, ta, da se kriza sploh ne pojavi, kar pomeni, da moramo vlagati več v preprečevanje konfliktov, v reševanje konfliktov, v preprečevanje katastrof. S tem bo tudi manjše število ljudi prizadetih zaradi tega. Nedvomno bodo tudi podnebne spremembe privede do tega, da bo katastrof več. Nažalost se tudi ekstremno ekstremno nasilje povečuje, konflikti se s tem prav tako množijo. Evropska unija res ni bila popolna v svojem delovanju. Je pa res, da prispevamo veliko več kot kdorkoli drug okrog nas, da smo predani. Sedaj pa še par konkretnih pripomb. Upravičeno ste izpostavili, da moramo ponuditi roko tudi drugim ključnim razvojnim partnerjem. Na njih se moramo obrniti. In to počnemo. Sama sem bila prejšnji teden v ZDA, srečala sem se s Svetovno banko, z Mednarodnim denarnim skladom, z ameriškimi organi. ZDA so naš pomembni partner in so tudi podobnega mnenja kot mi, kako se lotiti te krize. Seveda moramo najti ustrezne rešitve, ne zgolj z vidika kratkoročnih ukrepov, temveč tudi dolgoročnih ukrepov. Potrebujemo fiskalne ukrepe, potrebujemo ustrezne tamponske cone, potrebujemo ustrezen mednarodni odgovor. Vesela sem, da mednarodni denarni sklad krepi svoje zmogljivosti za reševanje te krhkosti, ki vlada v svetu. Slišali smo, da bi morali delovati skupaj, da ne bi bili nek fragmentiran otoček. Pravzaprav bi morala že na začetku povedati, da 2,3 milijarde ponujamo v kontekstu desetih milijard, ki jih komisija ponuja za reševanje migracijske krize znotraj unije in izven unije. Specifičnost teh skrbniških skladov pa je, da sta skrbniška sklada nov način, kako lahko sami organiziramo in prerasporajamo in uporabljamo sredstva na bolj odgovoren, na bolj fleksibilen način. S tem pa se odgovornost nikakor ne zmanjša. Seveda bomo poročali Evropskemu parlamentu, seveda se bomo pogovarjali z Evropskim parlamentom. Upam, da bodo te naše razprave bolj vsebinske, da se bomo pogovarjali o dobro premišljenih dolgoročnih programih. Slišala sem tudi vprašanje, ali je denar, ki smo ga namenili za skrbniška sklada, zgolj recikliran denar. Odgovor na to je, da gre za večinoma sveža sredstva. Milijardo smo vzeli iz rezerve Evropskega razvojnega sklada. Ta sredstva smo namenili specifično za reševanje te krize. Določena sredstva smo prerasporedili iz tistih manj pomembnih dejavnosti in jih namenili za to ključno prednostno nalogo. Takšno ravnanje se mi zdi povsem upravičeno in pravilno kritizirali ste nas, ampak tisti, ki so podali kritične pripombe, žal niso več v dvorani, bili so tu zato, da so kritizirali, ni pa jih več tu zato, da bi prisluhnili odgovorom. Če že zastavljate vprašanje, potem je lepo, da ostanete vsaj toliko časa, da dobite odgovor. Evropska unija ima dobre rezultate v kontekstu razvojnih programov, še posebej pa na področju humanitarne pomoči. Združeno kraljestvo pravi, da premalo počnemo, ampak Svetovna banka, odkudar prihajam, nas ceni. Pravi, da smo zelo dobro povezani z terenom samim, da vemo, kaj se tam dogaja. Mi svoje sredstva razporejamo osmim ljudem v Siriji. Nekdo je rekel, da pomagamo zgolj sosednjim državam, da ne nudimo pomoči znotraj Sirije. To ne drži. Polovica humanitarne pomoči je namenjena Siriji, polovica pa gre v območja, ki jih nadzorujejo oporniki. Mi sicer ne pošiljamo tja svojih ljudi v smislu, da bi iskali sogovornike, komu bomo dali denar, ker bi s tem ogrozili svoje predstavnike, dejstvo pa je, da se ne spuščamo v tista področja, kjer padajo bombe in kjer so razmere res katastrofalne in tragične. Večkrat sem slišala v razpravi, da zapravljamo denar, da naši računi niso bili podpisani zadnjih 20 let. To ne drži. Osem let zapored je vse podpisano zadnji tak podpis računa je bil in obračuno je bil upravljen včeraj. Ne gre za tratenje denarja, ne gre za goljufije. Dejstvo je, da včasih pride do napak, ker ljudje napačno arhivirajo posamezne dokumente, ki govorijo o tem, kako so se sredstva porabljena. Zelo jasni moramo biti, da se soočamo z gromozanskim izzivom, ki je izjemno pomemben tudi za sam obstoj unije in status unije. Je pa res, da bomo veliko bolj uspešni, če bomo sodelovali. Ta dva skrbniška sklada sta mimo grede nova platforma za delovanje in upam, da bosta skrbniška sklada deležna več prispevkov strani držav članic in tudi strani drugih. Nekaj spodbudnih signalov že prihaja iz ZDA, da bi tudi ZDA morda lahko prispevale nekaj k skrbniškemu skladu za Sirijo ali bo šel za neposreden prispevek ali za usporedno financiranje, ne vem, počakajmo. Hvala lepa parlamentu, da se je zauzel za to temo. Hvala lepa, da ste nas pozvali, da naj poskrbimo za več skupnega ukrepanja, da naj se nam pridružijo tudi države članice. Na koncu pa bi se rada še posebej zahvalila Luksemburgu ministru Šmitu, ko bi le vsi bili takšni, kot ste vi. Hvala lepa. In pedig meg szeretném köszönni Georgiava Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe komisarki Georgijevi za ta izčrpen odgovor. Za zaključek pa besedo dobi minister Šmit. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nimam več veliko dodati mimo kar je povedala ravno kar gospa podpredsednica Evropske komisije, mislim, da so to izredne razmere, absolutno, in zdaj moramo učinkovito mobilizirati vse vire, ki jih imamo na razpolago. Res je, da nekatere države članice morda še niso izrazile ustreznih zavez, da še niso spoštovale vseh zavez. In Evropski parlament mora zdaj oblikovati jasen signal, jasno sporočilo, ki ga bom tudi sam seveda posredoval, zato da se bo te zaveze spoštovalo in obljube držalo. Moramo tudi odprto, brez zadržkov povedati, da tukaj ni popolnoma ločenih strani. Ni na eni strani proračun Evropske unije, na drugi strani pa proračun držav članic. To, kar počnemo, počnemo kot Evropska unija. Nekateri prispevki res prihajajo iz proračuna Evropske unije, to pa je seveda povezano z državami članicami, drugi prispevki prihajajo neposredno od držav članic, to je treba združevati, prav gotovo. In tudi to, kar ste povedali o skrbniških skladih, je res, te sklade je treba odpirati, vzpostavljati. Nekateri ste to poudarili. Gre za vprašanje, ki v prvi vrsti zadeva Evropo. To je vprašanje, ki ki zadeva evropsko soseščino. In je pomembno za nas tudi zaradi tega, ker ljudje prihajajo v Evropo. Ni pa to vprašanje, ki zadeva le Evropo. Gre za mednarodno krizo. In jasno je, da če se bomo želeli odzivati, bomo morali k temu zavezati tudi partnere iz mednarodne skupnosti in tudi nekatere države članice, ki seveda imajo v interesu ustrezno soočanje s to krizo. Drugo, kar sem želel povedati, je to, da se moramo sredotočati na dolgoročne učinke. To je povezano z vprašanjem razvojne pomoči. Ponovno moramo razmišljati tudi našo, o naši razvojni politiki. Ne moremo enostavno reči, da je bila ta absolutno uspešna ponovno moramo torej razmisliti o razvojni politiki, ugotoviti, kam grejo sredstva, kako učinkovito uporabljamo ta sredstva, kako k temu zavezujemo zadevne države ali jih sploh lahko aktiviramo na ta način. Včasih smo v situaciji, ko pravzaprav nekje sploh nimamo pravne države in to je temeljna težava. Ko govorimo o Eritreji, naprimer, se vsi zelo dobro zavedamo, da Imamo ponekod režime, zaradi katerih ljudje in mladi bežijo. Mladi morajo preživeti življenje v vojski, naprimer v vojski, ki jih pravzaprav zavrača. To je težka problematika, ki jo je treba najprej rešiti in eh, to moramo narediti dolgoročno gledano. Na osnovi te pestre razprave lahko oblikujem naslednje sklepe, potrebujemo jasno sporočilo in edino, rešitev za obvladovanje te težave, te problematike, je rešitev solidarnosti. Ni druge rešitve. Ne moremo kriviti en drugega, kazati s prstom na te in na druge, ločevati ukrepe. Mislim, da bomo le s skupnimi globalnimi ukrepi prišli do konkretnih rezultatov in mislim, da to lahko izluščimo iz te razprave. Hvala. Köszönöm, Schmidt miniszter úrnak az áró gondolatait. Hvala lépa minister Šmit za te sklepne besede.